zlaganju te situacije. Naslednja SKP se bo začela z letom 2015 in komisija je že najavila zakonodajno besedilo za leto 2015. Leta 2014 smo imeli prehodno obdobje in seveda je to pomembno tudi z finančnega vidika, torej kako se bomo tukaj dogovorili o sporazumu Julija. Torej, pomembno je vedeti, kakšen bo ta prehod, ali bomo kako bom, kaj bomo storili z razvojem podeželja, kajti tukaj bodo določene posledice. Silvestris, ja. Um, nekoliko je preskočil George Line to, kar sem hotel jaz povedati, oziroma vzel mi je z jezika. Rad bi se zahvalil gospe Dančeli za njeno predstavitev. Vprašanje, o katerem pa tukaj razglabljamo, ni tako težavno. Leta 2014 bomo imeli SKP, ki bo pravzaprav za, uh, za nekoliko suspendiran oziroma ustavljena. Torej, kmetijstvo ni neke vrste bankomat uh, da, za vsak nov izdatek ne moreš sedaj dvigniti denar z tega bankomata vsakeč, ko postane potreba po sredstvih. Te ideje se je treba odpovedati. O tem smo govorili tudi na plenarnem zasedanju o prisotnosti Čološa. Dejal je, da bo treba kmetijske sklade nujno zmanjšati. Bodi si bo branil svoje stališče ali pa bo prišel odboru in rekel, da je pač denar na razpolago. Tukaj utemeljevanje ni zelo jasno. Namreč vsakič, ko si ustanove zadajo določeno storitev, za njo zahtevajo nove vire. Da pa bi dobile nove vire, s tem pravzaprav posežejo v proračun za kmetijstvo. Tako je bilo razumeti tudi predstavnico oziroma predstavnika službe za zunanje zadeve Evropske unije, ki nam je podala celotno strukturo z uradi, z osebjem, eh, s financami in s specifičnimi stroški in ki bodo vzeli denar iz kometijstva to ne pomeni, da so kmetijske storitve kar, kakorkoli manj pomembne. Pomembne so tako, kot so bile pred desetimi leti in to se bo nadaljevalo tudi v prihodnje. Če pa bomo sedaj z našimi sredstvi servisirali druge storitve, bo kmetijstvo vedno v istem položaju, namreč, da se bodo njegova sredstva krčila. Mislim, da to sploh ni razumno. Torej, resnično bi prosil, da ta odbor zavrne vsak predlog, ki bi namigoval, da lahko kmetijska sredstva uporabimo kot neke vrste bankomat za ostale. Prav tako sem eh, tudi, bi tudi sam podporil prošnjo Đorđa Lajna, da moramo namreč razmisliti o tem, kako bomo obvladali to prehodno fazo. Leto 2014 bo leto, ko bomo morali še vedno zelo pazljivo spremljati, kateri predpisi in katero uredbo bomo uporabljali. Tukaj smo seveda lahko zelo zaskrbljeni na evropski ravni tudi predvsem negotovi, kajti to vsekakor je sektor, kjer je gotovost potrebna in to na dolgi rok, zato da bi se lahko načrtovale investicije za prihodnost. Hvala lepa. Sergio, nihče drug ni prosil za besedo, tako da dajem besedo Anjensen, potem pa še predstavnikom komisije in potem pa bo Anđela zaključila. Uh, yes, thank you very much. I think some, some of the questions actually the Commission should. Hvala lepa. No, mislim, da bo na nekatera vprašanja bolje odgovorila komisija. Ampak najprej, če govorimo o zanesljivosti in pa nezanesljivosti, oziroma gotovosti in negotovosti, če sedaj ne bo dogovora in če bomo imeli še vedno zgornji prak iz 2014, potem lahko rečemo, da samo enotno plačilo zanesljivo. Kajti v tem primeru, s tem plačilom bi sredstva še vedno dobili kmetje. To pomeni večjo zanesljivost. Ampak sedaj se veliko govori o finančni disciplini in vidimo, da je veliko negotovosti na splošno. Gospod Silvestris je dejal, da je bila SKP nekakšna krava moznica. Mu za celoten proračun v tem programskem obdobju. No, res je, zakaj se je to zgodilo, ko so pripravljali MFF za 2007 do 2013. So dogovor sklenili sredi noči. Na začetku programskega obdobja je bilo sredstvo celo preveč, no potem s časoma pa so se sredstva začela ožiti. Veste, da smo se o tem že pogovarjali v preteklosti v tem odboru. Potem s časoma se je začela uveljavljati tudi proračunska disciplina in s tem so se tudi sredstva manjšala. Manevrski prostor se je zmanjševal. Prav zato smo za Galilejo, za zoran zadeve preusmerili določena sredstva iz kmetijskega proračuna za 2013, ampak sedaj v novem programskem obdobju to ne bo več tako. Sedaj bo stvar drugačna. Naloga tega odbora bo, da zagovarjamo ustrezen SKP. Sedaj je sredstev za kmetijstvo manj kot pa prej in to moramo tudi mi jasno povedati. Tukaj potrebujemo splošno fleksibilnost, Ampak stvar je v tem, da tiste sredstva, ki niso porabljena, se lahko uporabijo kje druge, na drugih področjih. To pomeni ta fleksibilnost. Hvalu se bo gotovo zgodilo, da bo proračunska disciplina izjemno ključna. Prav zato prosim komisijo, da odgovori, kako se bodo letili vsega tega. No, ampak kakorkoli to že bo, mislim, da naš odbor bo moral povedati zelo jasno, odločno mnenje s tem v zvezi. Se strinjam z vašo pročevalko, tudi z zadosti visoko ravno plačil. Ravno to področje spada tudi v domeno regionalnega odbora no, ampak tudi za nas um, je pomembno, da imamo zadosti sredstev, da se vsa plačila izplačajo. Si bom zapisala in pročila vse, kar ste povedali in seveda um, tudi pričakujemo odgovore od komisije, glede ga, kako se bodo lotili finančne discipline. Hvala lepa. Hvala, Ana. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Se prečujem, ker sem bila pozna. Sicer sem um, krščanska demokratka, ampak še vedno ne morem biti na dveh mestih hkrati. Zato sem morala zelo hitro priti z drugega sestanka. Sem pa slišala od um, kolegice, od asistentke, kaj se je tukaj dogajalo. Bi rada par stvari še dodala. Pročevalko menila pripravljalne ukrepe in pa pilotne projekte. Za ta odbor je tradicionalno pomembno to, da še vedno krepimo pritisk na komisijo glede observatorija in pa glede cen. Sedaj prav zato potrebujemo več informacij od tega sistema, glede informacij, ki sicer obstaja, ampak sedaj je ogromno odvisno od tega, od um, cen na kmetijim pa cen v supermarketih. Ne vemo pa, kaj se dogaja vmes, pa to je zelo pomembno. Včeraj smo imeli tukaj razpravo s komisarjem Barnijem, govorili smo o nepoštenih poslovnih praksah, ki se včasih dogajajo v trgovini nadrobno oziroma v odnosu med trgovino nadrobno in pa drugimi členi v prehranski dobavni verigi. Tukaj bi morali marsikaj narediti. Potem, glede druge vprašanja, bi pa to dala naslednje. Predlagam predlog spremembe, da nekoliko um, povišamo um, sredstva za urad za prehrano in veterinarstvo. Sedaj smo imeli ravno kar škandal z konskim mesom, ki je bilo označeno kot govejo meso. Tudi nasplošno smo videli več prevar na tem področju. Tudi odbor za okolje je pripravil poročilo na lastno pobudo s tem v zvezi. Sedaj je vedno več takšnih eh, škandalov v zvezi s hrano oziroma živeli. No, ne vem, ali je to strukturen trend ali ne, ampak kakorkoli že, teh škandalov je veliko preveč. Zato moramo ugotoviti, kako nekoliko povišati sredstva za urad za hrano oziroma veterinarstvo. Tako, da lahko uradniki in inšpektori odidejo na teren in tam preizkujejo stvari v državah članicah, na terenu v praksi. Bomo videli, ali bo to pomenilo manjša sredstva za kakšna druga, um, kakšne druge agencije. Seveda ne moremo kar tako predvidevati, da sredstva obstajajo, treba jih je nekje najti, ampak stvar je v tem, da je vedno več takšnih škandalov. In takšni škandali prihrani seveda škodujo kmetijstvu. Kmetijstvo, kmetje niso a priori krivi za takšne škandale. To je pomembno, bi pa dodala še nekaj drugega. Upam, da tokrat komisija dejansko bo želela sredstva, kajti pred par leti sem predlagala sredstva za to področje, pa je komisija dejala takole. No, gledajte, vse lepo, da predlagate više sredstva za ta urad za hrano in veterinarstvo, ampak mi tega pač ne želimo. No, Ampak potem pa se parlamentu lahko zdi, da vas sploh ne zanima, da bi povečali nadzor in kontrolo. In potem lahko rečete, ja, seveda, zakonodaja je evropska, ampak eh, nadzor pa mora upravljati samo država članice. No, to ni ravno resen pristop, kajti to pomeni, da se legitimnost eh, tistega, kar mi tukaj počnemo, v EU zmanjšuje. Lahko sicer pripravljamo evropske zakone, ampak če se jih potem na evropski ravni ne kontrolira, potem eh, to nima smisla. Upam, da bo sedaj komisija bolj resno to imala kot pa pred petimi leti. Upam, da boste sedaj dejansko želeli več sredstev za to, da bi povečali nadzor na evropski ravni. Hvala. Hvala, Ester. Če nihče več drug ne želi besede, najprej komisija. GT Agri, Kristina Boršma, direktorica, in potem še gospa Dančila za konec lahko zaključi. Še nekaj tehničnih komentarjev o finančni disciplini. Res je, da izjava, finančna izjava komisije o reformi SKP eh, že kaže, da so bile ocene za leto 2014 take, da bo treba izvajati finančno disciplino. Tudi prehodna uredba, o kateri sta se dogovorila svet in parlament lansko leto, ki se je izvajala za koledarsko leto 2013, eh, torej ta je taka, da bo veljala tudi za leto 2014. Proračun, o katerem mm, bomo zdaj razpravljali, to torej zadeva. Glede finančne discipline naj povem naslednje. Komisija bo do 31. marca morala vam in svetu predlagati, eh, da bo treba začeti izvajati finančno disciplino v proračunu za leto 2014. Komisija pripravlja predlog, to je vse, kar vam lahko zaenkrat povem, ampak k vam se bomo vrnili naslednji teden. Rok je namreč 31. marec. Potem pa bosta svet in parlament eh, morala do 30. junija določiti uh, uh, meje za finančno disciplino. Če do takrat ne bo dogovora, uh, bomo morali najti rešitev. Komisija lahko potem predlaga, da se to prilagodi. Takrat bomo dobili tudi posodobljene podatke o uh, izdatkih za kmetijstvo. Morda bo dogovorjen že tudi MFF. In potem bo tudi svet lahko prilagodil stopno in to bo moral storiti do eh, 1. decembra. To je rekla poročevalka, takrat bomo začeli eh, plačevati neposredna plačila in takrat eh, bodo države članice morale poznati stopno. Eh, predlog bi moral priti eh, in v tem odboru bomo razpravljali o njem. Bene, se non ci sono interventi, darei la parola a Vio. Dobro. Če nihče več ne želi besede, potem jo zdaj predajam Vasiliki. Hvala lepa. Poslušala sem te pompe, kolegici in kolego. Zaključki so jasni, potrebujemo več gotovosti. No, ampak prav tako je res, da je bistveno, da zavrnemo vse predloge, s katerimi bi zmanjšali proračunska sredstva za naša področja. Zato bi se morali zauzemati v našem odboru. Predvsem moramo nekako tudi um, ustrezno povezati naš SKV proračun in pa splošni proračun EU. Še George Lyon, ki je prosil za besedo. Hvala. Samo še eno pojasnilo eh, oziroma nekaj bi povedal v zvezi s pojasnilom komisije. Eh, rekli ste, da bo prišlo do finančne discipline letos. Ali lahko razložite, kako se bo to izvedlo v praksi, kaj pomeni 2 do 3 odstotno znižanje pri direktnih plačilih, pri neposrednih plačilih. Kako bo to vplivalo na države članice in pa na. Um, sistem porazdelitve sredstev, ali bo to enako za vse države, torej, če bo znižanje tri odstotno, ali bo to veljalo za vse države. Nam lahko to pojasnite. Hvala. Grazie, George. Ridola parola. Hvala, George. Eh, Kristina z komisije dobi besedo. Hvala. Eh, v skladu z direktivo o neposrednih plačilih bomo uporabili eno stopno, eh, ki bo veljala za vse kmete. To bojo države članice uh, izvajale za vse kmete, ko bodo računale plačila za svoje kmete. Ampak uh, komisija še ni sprejela predloga, zato tudi ne poznam vseh podrobnosti. Naslednji teden bomo izvedeli več. Gospa Megines, eh, še eno pojasnilo. Stopna, ki bo določena ali bo veljala za vse, za vse kmete, uh, Eh, ne glede na njihov dohodek, um, pod 5000 evrov ali nad 5000 evrov, ali je kakšna uh, omejitev tukaj? Kristina the... Borčman. Podrobnosti predloga bodo znane naslednji teden. Ta teden vam lahko povem le, da ko smo sprejemali reformo 2003, je komisija podala izjavo, da bo uporabila prak 5000 eh, evrov tudi za finančno disciplino. Uh, Isto smo naredili pri modulaciji in lahko vam povem tudi, da predlog o neposrednih plačilih, ki ga je komisija podala za naslednje obdobje, eh, v členu 8 predlaga, da se eh, obdrži prak 5000 evrov. Bene, kolegi, se non ci sono. Dragi kolegi, če ni več pripomb, lahko zaključimo s tem sestankom. Rad bi vas spomnil še, da bomo naslednji teden, 25. marca, o 15. spet imeli sestanek. Eh, zdaj pa prosim koordinatorje, če ostanejo tukaj, da zaključimo sestanek, ki ga nismo zaključili danes zjutraj. Eh, s tem pa je sestanka konec. Hvala.